Lahko začnemo s sestankom? Hvala. Hvala, da ste tu na tem sestanku. Reči moram, da so danes na voljo vsi jeziki. Lahko govorite tudi irsko, ne? Tega nimam. Napisano, da ne morete govoriti tega jezika danes. In izvolili bomo predsednika Bora za zaposlovanje. Nekateri člani sodelujejo na tem ustanovnem sestanku kot nadomestni člani. V imenu socialistov imamo gospoda Laro Tuje, ki bo zamenjal kolegico Dobrovo. Kolegica Lina Galvez-Munoz bo nadomestila Nilsa Sukosana. Kolegica Darling bo zamenjala kolegico, ki bo prišla v dvorano. Je že prišla, hvala. Marie-Pierre Verden bo zamenjala Jana Bodrija. Potem imamo kolega Jordija Kanasa, ki bo zamenjal kolegico Mackovo. In Andreja Karopov bo zamenjal kolegico Stevano Sambeli. Žuli Lahšantoj bo zamenjala Franka. In potem imam še dve imeni, Skiceda, v imenu LS-a bo zamenjala kolego Tomača in na določeni točki tega sestanka, ko bo kolega Williamson moral oditi, ga bo zamenjal gospod Guzmoj v imenu skupine GUE. Dobro, začenjamo s sestankom. In naj vas seveda spomnim še enkrat, da je namen tega sestanka oblikovati odbor z izvolitvijo predsedujočega in podpredsedujočih, skladno s pravilom 2.1.3. In najprej bomo izvolili predsednika ali predsednico, potem pa podpredsednike. Dobro. Dobro, sedaj pa je napočil čas za izvolitev. Smo sklepčni in sedaj smo pozvali k kandidatom za izvolitev predsednika, gledam po dvorani. boste koga kandidirali? Kolega Viktor. So. Hvala lepa. Sem sopredsedujoči skupine EKR. Predlagali pa bi kandidaturo kolegice Šidlo iz dveh razlogov zato ker želimo zagotoviti celovito spoštovanje demokratičnosti tega parlamenta, zastopam politično skupino, ki je sestavljena iz 62 poslancev, 15 nacionalnih delegacij je združenih v naši skupini in podpiramo svojo kandidatko. Mislim, da bi morali imeti možnost tudi mi predstaviti svojo kandidatko, spoštovati je treba tudi Dontovo pravilo, ki velja v parlamentu. Bi pa to kandidaturo podprl tudi številnih drugih razlogov. V prvi vrsti, ker govorimo o osebi, ki je imela zelo pomembne funkcije in uloge tako na nacionalni kot mednarodni ravni, bila je ministerska predsednica. Naša kandidatka je seveda ženska, ima pa tudi posebne kompetence na področjih, ki zadevajo naš odbor. Poleg tega je zbrala skoraj da pol milijona glasov na zadnjih volitvah v svoji državi, na evropskih volitvah. Iz vseh teh razlogov se nam zdi, da bi morali podpreti to kandidaturo. Na podlagi vseh teh razlogov bi bilo praktično nemogoče zavrniti to kandidatko, zato prosimo v imenu skupine EKR, da delegacije v tem odboru razmislijo v miru o naši kandidatki in da podprejo našo kandidatko. Dobro bi bilo, če bi izvolili za mesto predsednice tega odbora, gospod Šedla. Dan. Eh. Dobro, potem pa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 Če je tako, potem imamo kandidatko. Kandidatka je nominacijo sprejela. Potem pa mislim, da gremo sedaj lahko na glasovanje. Kolega Gazan. Um, yes, um, ja, žal, ti gumbi tu ne delajo, imamo veliko novih članov mislim, da, lahko, da morate obrazložiti, na kateri gumbi treba pritisniti, niso označeni. In mogoče nekateri v dvorani, ki so tu prvič, ne vedo, ne razumejo, kako morajo glasovati in kateri gumb morajo pritisniti. Hvala, hvala, kolega Kanza, za to vprašanje. Um, uh, um, is... Mislim, da je to zelo pomembno, če bomo imeli tajno glasovanje. Kolegica Bišop se sedaj oglaša. Yes. Ja, dobro večer, sem skupaj v imenu moje skupine socialistov. Prosim za tajno glasovanje. Potem pa mislim, da je treba obrazložiti postopek. Dobro. Tu imamo nove člane, zato ne bo preizkusov. Res je, na teh napravah ni nobenih barov, ampak da bo jasno. Upam, da ste vsi dali kartico, sem v glasovalne aparate, ste vsi dali kartico not. Dobro, sedaj pa bomo imeli kratek preizkus s kakšnim vprašanjem. Da boste pritisnili na gume. Ne bomo zastavili nekega vprašanja banalnega. Ne, dobro, potem pa bom rekla, če pritisnete na levi gumb, boste glasovali za in potem bo zasvetila zelena lučka. Upam, da to lahko vidite tudi pri vas na ekranih. Če pritisnete na srednji gumb, se boste vzdržali in potem bo to obarvano belo. Če boste pritisnili na desni gumb, glasujete proti. Upam, da ste vsi to preizkusili na svojih aparatih. Poizkusite še enkrat. Bring. Zelena barva pomeni, da ste za, bele, bela barva pomeni, da ste se vzdržali, rdeča barva ste proti. Ste vsi preizkusili to? Vsi to razumejo ali kdo potrebuje pomoč v dvorani? Če ne, je konec tega kratkega preizkusa. Dobro, sedaj pa bomo res glasovali o predlogu v imenu skupine socialistov in demokratov, da bi izvolili kolegico Beate Šiclo kot predsednico tega odbora. Glasujmo, prosim. In zdaj vidite, da je. Sedaj pa je barva modra, ker je to tajno glasovanje. Everyone comfortable with the machine? Okay. Sorry, we have to do the... Oprostite, še enkrat moramo to prešteti. Še enkrat, celotno glasovanje moramo ponoviti. Dobro, prostite, imeli smo težave tu z napravami. Prosim. Konec glasovanja. Sedaj bomo začeli z glasovanjem prosim, če lahko glasujemo o izvolitvi predsednice v tem odboru. Glasujte, prosim, sedaj. Prosim, glasujte sedaj. LS, kolega Kansa. En glas preveč imamo za LS, še vedno imamo en glas preveč. Lahko sedaj zaključimo s tem glasovanjem? Dobro konec glasovanja. Tu vidimo rezultat. 19 glasov za, 34 proti in 2 vzdržana glasa imamo. Kolega Gaza. Yes, propose... Ja, predlagam predsedujoča, da preložimo ta sestanek da bomo imeli nekaj več časa za to, da najdemo rešitev, sicer bomo ujeti v tej situaciji. Mislim, da moramo najti rešitev. Kdo se še oglaša? Hvala, predsedujoča. To je sedaj drugič, da se je to zgodilo. Jaz sem nov poslanec, ampak za me je ta odbor za poslovanje socialne zadeve eden izmed najpomembnejših v celotnem Evropskem parlamentu. In če moramo prekiniti s tem sestankom, ne vem, bi lahko imeli sestanke za zaprtimi vrati, ampak prosim za dvoje, da to pravimo zelo hitro, kajti čas teče in vedeti moramo, kako bo s tem in drugo. Namesto, da imamo le enega kandidata, in da se potem glasuje proti, ali imamo lahko en popoln seznam različnih kandidatov, da lahko to vidimo pred sestankom in se lahko odločimo pred sestankom, preden glasujemo. Vse se odvija z zaprtimi vrati in to ni dobro za naše voljivce. Ok. Hvala, kolegica Pišov. Hvala, predsedujoča podpiram LS, kajti mislim, da bo zelo pomembno, da se tudi koordinatori srečajo in da oblikujejo predloge, da imajo nekaj dodatnega časa za oblikovanje novih rešitev. Vsi v dvorani si tega želijo. Hvala. Dobro. Kolegica Jano, se upravičujem. polsce ciągle słyszałam jak w unii europejskiej jest. No, vedno znova slišim, da v Evropski uniji spoštujemo demokracijo. Danes pa ste zavrnili res odlično kandidatko in mislim, da nihče v tej dvorani ne more oporekati njenemu strokovnemu znanju in kompetencam. Zato se mi zdi, da je bila večina nas danes prepričana v to, da bomo dosegli nek rezultat. Zavrnili pa smo kandidatko, ki ima res ogromno podpore. 520 tisoč glasov je dobila na volitvah. To je eden od najboljših rezultatov na evropskih volitvah, tudi zgodovinsko gledano. Naša skupina se zauzema za sorazmernost in mislim, da bi naša skupina EKR morala odločati o tem, kdo bo predsedoval temu odboru. Zato podpiramo predlagano pauzo oziroma predstavitev sestanka. Dobro, oglača se kolega Piclov. Hvala. Hvala, predsedujoča. Še enkrat pozdravljam pobudo kolega, ki se je zdaj lesan, da bi sedaj prekinili s tem sestankom in da bi potem to obravnavali pozneje. Naj rečem, da spoštujemo vse skupine v parlamentu, tudi IKR, e ampak ne moremo se pogajati o vrednotah in spoštovali bomo vse kandidate iz IKR, e -ja, ki bodo spoštovali skupne vrednote. Tako da se strinjamo s tem, da lahko prekinjamo ta sestanek. Dobro. Kolegica, tudi zeleni podpiramo preložitev glasovanja in upamo, da lahko skupaj najdemo rešitev. Hvala lepa. Naj povem, da je v členu 213 poslovnika zapisano, da morajo vse politične usmerjenosti biti zastopane v parlamentu in tudi v odborih. To je obvezojoče, zato bi bil torej hvaležen, če bi predsedstvo to raznolikost političnih mnen tudi spoštovalo in bi se to zrcalilo v predsedstvu. Eh, Szanowni Państwo, przede wszystkim eh, chciałam bardzo serdecznie podziękować tym z Państwa, którzy obdarzyliście mnie swoim zaufaniem. Spoštovane kolegice in kolegi, najprej bi se rada zahvalila vsem tistim, ki ste me podprli kot kandidatko in mi s tem izkazali tudi zaupanje. Nekdo v našem odboru je tudi ravno kar dejal, da je pripravljen podpreti kandidata ali kandidatko iz naše skupine pod pogojem, da ta podpira določene vrednote. Ampak zdi se mi, da je gospod, ki je to izrekel, gospod, ki me zelo slabo pozna, morda se sploh še nikoli nisva pogovarjala. Moram reči, da je zelo malo oseb v tej dvorani, ki dejansko verjamejo v vrednote, ki pravzaprav oblikujejo našo skupnost ko sem bila ministerska predsednica Polske ali pa ko sem delovala v okviru drugih funkcij, tudi na lokalni ravni ali na občinski ravni, pa tudi kot poslanka v polskem parlamentu, pa tudi zdaj kot evropska poslanka, sem vedno spoštovala te vrednote in se zauzemala za te vrednote. Tudi kot predstavnica Polske sem se vedno zauzemala za vrednote, ki so na vse zadnje pomembne za vse evropejce in ki so tudi temelj Evropske unije. Zdaj pa se te vrednote tu kršijo. Govorim seveda v osebnem imenu, pa tudi v imenu več kot pol milijona polskih državljanov, ki so mi namenili svoj glas na teh volitvah. Govorim pa tudi v imenu vseh tistih, ki cenijo delo, ki ga je opravila vlada, ki sem jo jaz vodila. V teh zadnjih letih smo res naredili ogromno dobrega za državo. Če se danes torej sprašujemo, zakaj je Evropska unija v krizi, zakaj se sooča s tolikšnimi težavami, Zaradi vsega, kar se dogaja za Polsko in za Poljake, je Evropska unija izjemno pomembna. Želimo si, da bi ta unija rasla, da bi nas združevala in ne razdvajala. In po današnjem glasovanju se boste številni morali vprašati, zakaj prihaja do krize v Evropski uniji. Do krize prihaja zato, ker s tako lahkotnostjo govorite o osebi, da ne spoštuje vrednot, čeprav te osebe sploh ne poznate. Thank you. Uh, Ms. Hvala, kolega Viljem se oglaša. Thank you very much. Hvala lepa, želel sem reči, da je v imenu levice zelenih zavezništva želimo preložiti ta sestanek, zato da bi lahko našli primernega kandidata, ki bo dobil večino v odboru, seveda ob spoštovanju Dontove metode. Okay, uh... Eh, Dobro. Slišim veliko glasov za to, da bi preložili ta sestanek. Mislim, da ni treba, da glasujemo z dvigom rok. Hvala, da ste prišli na ta sestanek. Želite glasovati? Želimo tajno glasovanje ali ne? Ne. Dobro, kdo je za to, da bi preložili ta sestanek? Elektronsko. Dobro, sekretarjat želi elektronsko glasovanje. Kdo je za? Zeleni gumb. Kdo je proti? Kdo je za to, da bi preložili ta sestanek? Pritisnite na zeleni gumb. Rdeči je za proti, če glasujete proti. Ste vsi glasovali? Ne še. Kdo je za zeleni gum, zato da bi preložili sestanek proti, boste glasovali z rdečim gumom, ste vsi glasovali. Dobro, konec glasovanja, 45 glasov za to, da bi preložili ta sestanek, 8 proti, hvala. Obvestili vas bomo o novi možnosti glasovanja. Hvala.